ki bo potekalo jutri. S tem smo zaključili razpravo. Prehajamo to na, torej na naslednjo točko dnevnega eh, reda. To je ustno vprašanje, vprašanje za ustni odgovor eh, v zvezi z eh, izboljšanjem pravnega okvira v dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Thank you, um, can I... Hvala, predsednik. Naj na začetku povem, da je dobro, da vidimo eh, komisarsko Wallstrom in Cecilijo Malmstrom eh, tu v tej dvorani, kajti od eh, leta 1999 se že ukvarjamo s tem dosjejem in leta 2001 smo dosegli nekaj zgodovinskega. 15 terica, ki prihaja iz različnih eh, zgodovinskih eh, eh, okoli je prišla do sporazuma. In, in eh, to nam je uspelo tudi zaradi odločenosti tedanjega švedskega predsedstva. In tudi komisija je bila odločena, da zagotovi neko spremembo v vseh treh institucijah. Potrebna je bila preglednost. Preglednost ni eh, omejevala demokracije, temveč je eh, omogočila, da državljani vidijo, kaj se dela v njihovem imenu. In ugotovili smo, da pravzaprav ni nobenih groznih hitrosti Eh, skrivnosti eh, v svetu in komisiji v njihovih sejfih in prav gotovo teh skrivnosti tudi v parlamentu v sejfih ni. In hvala Cecilija Malmström tudi za to predanost. Sedaj pa potrebujemo novo predanost. Veliko smo dosegli, imamo registr dokumentov, imamo sodno prakso, imamo sodišče Evropskih skupnosti in mi eh, vedno znova definiramo, kaj je potrebno glede dostopa do dokumentov. Eh, dokumenti so dostopni, če niso dostopni, potem mora to biti utemeljeno. In tu se moramo sklicevati ali na četrti ali na deveti člen. Potem so se stvari razvijale naprej. Parlament je vedno znova zahteval ponovni pregled, revidiranje. Vem, da imamo glede tega različno mnenje. In eh, revizijo so predložili parlamentu. Parlament je o tem glasoval v odboru, v prvi obravnavi. Smo pa ugotovili, da ta revizija ni dovolj storila, da tu nismo dovolj odločni in da se tu določeni dokumenti zopet umikajo. Se pravi, tu eh, se poskuša ponovno definirati veto tretje strani. In eh, človek bi mislil, da se te stvari ne dogajajo pri nas pa konec koncev govorimo eh, o zakonu, ki bo zagotovil, da bomo odgovarjali našim eh, državljanom. Ti bodo videli, kaj mi delamo. In če nimajo dostopa do dokumentov, oni ne bodo mogli vedeti, ali mi res dobro delamo in pravilno delamo. Eh, in to je srčik Lizbonske pogodbe. Mi moramo okrepiti dostop do dokumentov in zaradi tega eh, želimo, eh, da se uresniči cela vrsta priporočil. Mi želimo zagotoviti zagotoviti, da se bodo pravice udejanile, da ne bo prišlo do zmanjševanja pravic in da bodo pač eh, določene, da bodo ta pravila spoštovale vse evropske institucije, tudi Evropska centralna banka, Europol, Eurojust, Evropska investicijska banka, vse te Eh, institucije odgovarjajo po uredbi 1049. In mi se pač eh, edino bojimo, da določene stvari dan danes niso ustrezno oblikovane in da ne ustrezajo prvotni uredbi 1049 iz leta 2001 in zaradi tega pač menimo, da morajo vse tri institucije to stvari še enkrat pregledati. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Malmstrom. Hvala lepa, hvala lepa tudi Evropskemu parlamentu, ki je preko Mihajla Kešmana zastavil to vprašanje. To je pomembno vprašanje za švedsko predsedstvo in mi smo prehodili veliko, dolgo pot glede preglednosti, transparentnosti evropskih institucij. Tu ne gre samo za pravila, temveč gre tudi za vprašanje odnosa, za izvajanje pravil. Danes eh, zjutraj sem eh, se srečala z Margot Volstrom in Diana Bolis eh, in sicer znotraj medinstitucionalnega odbora, ki se je ukvarjal z dostopom do dokumentov. Ta odbor se že dve leti ni sestav. Imeli smo jasno razpravo o izboljšanju dostopa državljanov do dokumentov Evropske unije. Torej, mi smo ugotovili, da se moramo bolj pogosto srečevati. Lizbonska pogodba tudi posveča veliko pozornosti, transparentnosti, preglednosti kot sredstvo za krepitev demokracije. In eh, direktiva 1049 se je nanašala na dostop do dokumentov in pomislimo tudi na člen eh, 15.3 Lizbonske pogodbe, ki tudi govori o dostopu prebivalstva do dokumentov o transparentnosti. In samo parlament, komisija in svet naj bi dali na voljo svoje dokumente, vendar danes ima javno mnenje še večji dostop do dokumentov temveč, in sicer dostop do vseh eh, dokumentov vseh institucij in agencij, naprimer investicijska banka, računsko sodišče, Eh, seveda ne do vseh dokumentov, vendar se je dostop do dokumentov močno povečal. In treba se je seveda prilagoditi novi določbi iz pogodbe in svet bo delal na podlagi predloga komisija ki jo je leta predstavila maja 2008 parlamentu. Eh, potem se je dvakrat sestala, skestal eh, odbor in eh, pogovarjali smo se o tehničnih vidikih in prevzeli smo tudi določene amandmaje parlamenta. Par, maja pa je parlament sklenil, da tega pač ne bo zaključil, dokončal in Bea. Tris Ask, moja kolegica, je 2. septembra prišla eh, v odbor za svoboščine in bila je pripravljena razpravljati o tem vprašanju in rekla je tudi, da je pripravljena ustreči Eh, tudi zahtevam parlamenta in odgovarjati na vprašanja parlamenta. Torej, želela je delati še naprej na vprašanju transparentnosti. Torej, parlament očitno še ni imel priložnosti, da bi razpravljal o predlogu komisije, ker se je pač moral bolj ukvarjati z Lizbonsko pogodbo predlog komisije o uporabi Lizbonske pogodbe smo tudi obravnavali in o tem nameravamo še razpravljati in vsekakor bomo skrbeli za pravilno uporabo pogodbe. Člen 15.3 pogodbe je pravna podlaga in sicer primerna pravna podlaga. Drugi členi se nanašajo na informiranje državljanov, dobro komunikacijo, to so tudi pomembni členi za dobro delo institucij, za krepitev legitimnosti, učinkovitosti evropskih eh, institucij. Vendar nisem prepričana, da so Eh, vsi ti členi pomembni za transparentnost. Mislim, da moramo predvsem govoriti o dostopu do dokumentov. Hvala. Sedaj pa komisarka Valštrum. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Gospod Kešman, zadnjič se obračam na vas. To je verjetno zadnja priložnost, da se vam tudi zahvalim, ker ste vi pravzaprav tudi obraz eh, tis, vi poosebljate eh, boj parlamenta za to področje, vi ste postali simbol. In ker sva eh, s Cecilijo Malmström obe švedini, je to morda tudi dober znak. Eh, torej, dejstvo je, da se boriva za transparentnost, vendar hkrati pa morava biti realistični in se zavedava, kaj lahko doseževa in se pač morava boriti vsaka v svoji instituciji in to ni enostavno. Ozračje klima se je spremenila in tudi pri razpravi o tem vprašanju, vendar naše izhodišče je isto. In mi tudi pravimo, da ta uredba o dostopu do dokumentov je bila koristna. V teku let je to bilo odlično orodje in mi želimo, da tega orodja ne bi uporabljali samo lobisti, eh, temveč da bi to uporabljali tudi drugi ljudje, ne samo tisti, ki so plačani za to. Mi želimo, da bi javnost, novinarji uporabljali dokumente, da bi imeli dostop do dokumentov. To je moje izhodišče in vem, da se eh, tu z ministrico strinjava. Seveda, švedsko predsedstvo je bila odlična priložnost, da se tu doseže nek premik pri tem vprašanju. In sedaj se seveda želim zahvaliti parlamentu za to razpravo o transparentnosti, o novi lizbonski pogodbi, tu imamo večji povdarek na participativni demokraciji, na odprtosti in vsi se strinjamo, da je to dobrodošla sprememba. Konkretno vprašanje danes je, kakšne ukrepe bo sprejela komisija glede revizije uredbe 1049 iz leta 2001. Eh, ko gre za dostop do dokumentov, se je ta povečal, tudi na dokumente eh, se je razširil na dokumente vseh institucij in organov Evropske unije. Obstajajo seveda določene omejitve za eh, Evropsko sodišče, Evropsko investicijsko banko in računsko stonišče. Glede revizije eh, uredbe 1049 iz 2001, torej imamo novo pravno pogodbo, člen 153 o, o eh, iz, eh, člen pogodbe o delovanju Evropske unije in zelo pomembno je, da se torej razširi področje uporabe tudi na druge institucije in organe. In 2. decembra letos je komisija dala tudi sporočilo e, in tu se nanaša na sekundarno zakonodajo, ki je še potrebna in tu smo hoteli omnibu zakonodajo. To pomeni, da je možno sprejemati odločitve, da se področje uporabe razširi tudi na druge uh, institucije. Uh, na daljni koraki pa so v rokah zakonodajalca parlamenta in sveta in mi smo šele v fazi prve obravnave, prvega branja. Mi še nimamo stališča novega parlamenta. Seveda bo komisija še naprej delala in bo poskušala doseči do, eh, sporazum, kot tudi v drugih eh, zakonodajnih postopkih. Lisbonska pogodba je pravna podlaga za participativno demokracijo in komisija je tu sprožila kar nekaj pobud glede eh, javnih konsultacij in podobno. Mi naprimer želimo tudi oceniti eh, smernice komisije oko, eh, o posvetovanju pre verili, ali jih je treba izboljšati. Sprožili bomo tudi javne konsultacije in sicer z namenom, da slišimo, kakšno je mnenje javnosti in deležnikov. E, pomen tega področja je e, potrdil tudi svet prejšnji teden in tudi švansko predsedstvo bo temu posvetilo veliko pozornosti. E, Slišali smo, da se je danes zjutraj sestav tudi odbor, ki se ukvarja z dostopom do dokumentov. E, namen te skupine je, da preuči e, primere najboljše prakse, konflikte in podobno. In skupaj smo odločili, da bomo imeli odprt e, spletni portal, da bomo imeli naše službe, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo in eh, preverili bodo tudi, kakšne bodo posledice sprememb pri elektronskem shranjevanju. Dejstvo je, da pri odprtosti in transparentnosti se ne smemo uh, zanašati na uh, Božička in Miklauža, temveč da res moramo delati in mi smo že začeli in mi moramo po tej poti delati naprej in eh, z veseljem pričakujem nadaljno razpravo. Hvala. Hvala, gospa Valström. Sedaj pa govornike v imenu političnih eh, skupin, gospa Zomer, kot prva. Hvala, predsedojoči. Z e, poročevalci in poročevalci v senci drugih političnih skupin smo se posvetovali in se odločili, da postavimo ustno vprašanje, ki zadeva naslednje korake. Izhajajoč iz odgovora Svete in komisije želimo posvetovanja v nadaljem postopku. E, ta odgovor smo v principu šele dobili. E, zakaj poročevalec v nasprotju z dogovorom med političnimi strankami um, predloži resolucijo, v kateri pravzaprav anticipira lastno stališče, kaj želi dobiti kot odgovor uh, komisije in sveta. Vse to mi ni jasno. In vse skupaj, dragi kolega Kešman, ob vsem spoštovanju, vse skupaj se je dogajalo uh, potihoma, v tajnosti, popolnoma netransparentno. Toliko o vaši temi, da se borite za transparentnost. Poskušali ste delati mimo nas. Eh, za mene je tudi dopustnost te resolucije zelo sporna v skladu s poslovnikom in vsebinsko je to tako ali tako ponavljanje že obstoječega poročila iz zadnjega zakonodajnega obdobja in je zato popolnoma odveč. Vem, da ste prav vi poskušali z poročevalci v senci izpogajati skupno resolucijo, vendar pa sem načeloma proti to vrstni resoluciji. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je namreč po mojem mnenju spremenila pravna podlaga dosjeja, ampak ne tako zelo, da bi se s tem spremenila naša uloga Evropskega parlamenta. Poročilo je bilo in je dosje v postopku soodločanja in to pojasnjuje tudi pomisleke moje poslanske skupine glede dopustnosti nasploh resolucije po našem poslovniku. Sploh se ne želim eh, dotikati vsebin, eh, kaj ti mešate mnoge stvari med seboj, eh, citate iz EU pogodbe, iz Lizbonske pogodbe, iz listine o človekovih pravicah, vse skupaj je vzeto izven konteksta in s tem želite legitimirati osnutek svoje resolucije. Eh, in to na zelo absoluten način, vendar pa to pravno ni vzdržno. Eh, Kaj ti eh, tu pravzaprav manjka tudi sklic na zaupnost, ki je kondicijo sine qua non. Pomislimo naprimer na sporazum z ZDA v zvezi z SWIFTom. Prav tako manjka tudi posredovalna rešitev. Ex post transparenca ni ponujena predsedujoči prekinja govornico. Govornica nadaljuje, prav tako je kršna pravica do zasebne sfere. Mislim, eh, da te resolucije ne smemo sprejeti, dobili smo zelo dober odgovor strani komisije in sveta in delati bi morali na tej osnovi. To je tudi odgovor na naše ustno vprašanje. Eh, gospod eh, kolega Cashman, prosim, da omaknete osnutek resolucije. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Blinke Vičete za dve minuti. Hvala predsedojoči, drage kolegice in kolegi. Popolnoma se strinjam z mnenjem gospoda Cashmenta, eh, da z uveljavitvijo eh, Lizbonske pogodbe za spremembo Eh, pravne podlage, da moramo sedaj obnoviti eh, našo razpravo glede uredbe 1049-2001 eh, glede dostopnosti dokumentov Sveta komisije in Evropskega parlamenta. Lisbonska pogodba se zavzema za večjo odprtost, za večjo razumljivost vizavi našim državljanom. Kaj Kajti zelo pomembno je, da naši državljani razumejo eh, dokumente, razumejo našo politiko, kajti to pomeni tudi povečanje zaupanja v naše inštitucije. Eh, pove, potrebno je povečati dojemanje demokracije in temeljih pravic, eh, zato da imajo naši državljani Eh, to možnost, da dostopajo do dokumentov in tajnost bi morali uporabiti samo v posebnih okoliščinah. Eh, Evropski parlament je zelo veliko prispeval v tem smislu. Eh, to leto je bilo izdelano tudi poročilo, naslovljeno na komisijo, da spremeni to uredbo. In to bi morala biti osnova za nadaljno razpravo. Vendar pa ne smemo pozabiti, da spreminjamo to uredbo. To pa zahteva nadaljne sodelovanje in tudi uh, Eh, postopek usklajevanja med vsemi tremi inštitucijami glede transparentnosti pravil. Eh, to eh, izboljšanje bo omogočilo našim državljanom, da bodo sledili demokratičnim razpravam. Zaradi tega moramo oblikovati specifične ukrepe in tudi osnove, da bo administracija institucij dosegla ta cilj. Zato pozivam komisijo, da čimprej spremeni to uredbo in da eh, najde skupni jezik s svetom, eh, tako da bomo lahko eh, zagotovili odprt dialog z našimi državljani. Hvala. Sedaj pa Dajana voli za eno minuto. Sorry, Dve minuti se opravičujem. Hvala, predsedujoči. Zelo sem zadovoljna z vprašanjem in sem hvaležna gospodu Kašmanu, ki nam je obrazložil svoje stališče in sem prepričana, da vse politične skupine lahko soglašajo z to resolucijo in dejansko bilo mi je rečeno, da je to bil rezultat nedavnega srečanja. Eh, z vstopom Lizbonske pogodbe bomo lahko eh, postopoma spreminjali celotno vprašanje preglednosti. Kot podpredsednica predsednica tega parlamenta, ki je odgovorna za preglednost, to mi ni bilo vedno enostavno. Toda prepričana sem, da, da zdaj imamo priložnost, da veliko izboljšamo stvari in da se približamo našim državljanom v tem parlamentu. Bomo poiskali naše rešitve za večjo dostopnost dokumentov in informacij. Ampak res sem bila zadovoljna, da sem se stala danes dopolne z gospod Malstrom, z gospo Valstrom eh, in eh, torej tako, da naše tri institucije eh, enkrat za vse so se usedle skupaj za mizo in so stopile korak naprej. Ta napredek je že bil omenjen, moram reči, da je to velik preobrat za nas. Gre torej za ta medinstitucionalno telo, ki se srečuje v zadnjih dveh letih in dejansko določili smo si rok šest, šestih mesecev, da se bomo bolj redno začeli srečevati resni smo in to je resen signal, ki smo ga skupaj želeli podati. In eh, torej mi eh, si na, smo si zastavili kot eh, cilj pravo partnerstvo med nami in želimo torej zagotoviti, da naši državljani bodo res lahko ugotovili, da zakonodajni postopek lahko napreduje in lahko bodo to spremljali skozi vse faze, tako da bodo imeli res povratne informacije in v pogledu to, kar počenjamo. In torej moja skupina in mislim, da vse skupine so uh, na soglasno pač menijo, da to odraža naprenek in torej mi ne preostaja drugega kot, da vam eh, rečem hvala lepa eh, vsem, torej naj se zahvalim tudi sama sebi, torej nam trem ženskam, ki smo prispevali k temu napredku. Hvala lepa vsem trem ženskam in zdaj pa gospod Zjobro, eno minuto izvolite. Dziękuję bardzo. Pani przewodniczący, zdaniem szeregu publicznego. Hvala, predsedujoči. Mnogi publicisti, ki pišejo o evropskih zadevah, eh, so trdili oziroma so očitali EU, da v EU obstaja demokratični deficit in opozorili so na to, da če se sprejemajo pomembne odločitve, da se to dogaja preko anonimnih eurokratov da se to sprejema nekje v oddaljenem bruseljskem kotišku in zato mislim, da bi morali povdariti, da je ta odprtost, ta transparentnost izjemno pomembna za delovanje Evropske unije. E, mislim, da moramo ravnati odgovorno vizavi državljankam in državljanom, kajti sicer se bomo sami sebe demoralizirali. Vendar pa vemo, Eh, da državljani prihajajo iz različnih držav, iz različnih skupin in zaradi tega morajo biti EU organi tudi odgovorni eh, vizavi različnim eh, plastem prebivalstva. In zato je zelo pomembno, da se tu vzpostavi sodelovanje in da imamo za vse jasno obrazložitev, temeljitev. Zelo pomembno je, da moramo delovati transparentno, dokumentirati to, eh, če eh, želijo določene lobistične skupine vplivati na postopke iz katerekoli eh, države. To bi moralo veljati za vse organizacije, tudi za novinarje. Samo transparentni način delovanja lahko zagotovi, Eh, da bodo uradniki Evropske unije lahko pokazali, da dejansko želijo samo dobro eh, državljanov. Gospod Tavareš, za eno minuto, prosim. Karš kolega in e amigos, no centru deste debate. As instituciones europeias pedem a... Drage kolegice in kolegi, Evropske institucije zahtevajo od državljanov zaupanje. Med pripravo Lizbonske pogodbe smo prosili naše državljane za zaupanje za časa finančne krize, prav tako to, da to ni enosmerna pot. Ni možno, da vedno zahtevamo zaupanje od državljanov in nimamo zaupanja vanje eh, in, in pokažemo celotno notranje delovanje, ki eh, pravzaprav eh, na podlagi katerega delujejo institucije. Ni moč reči, da državljani ne zaupajo zaupajo v vlade, ko pa, je, ko pa velja nasprotno. To je problem demokracije, to je problem tudi trošenja z eh, sredstvi. Naša družba je velik, velika shramba znanja, ki ga bomo zapravili, če ne bomo omogočili državljanom, da spremljajo našo vodenje. Torej podpiram eh, tudi prizadevanja poročevalca, ki je pripravil zelo dobro delo z vidika evropske demokracije. Moramo eh, ciljati na preglednost in dosežnost doseči to, da preglednost ni samo lepa beseda, ampak da ima konkreten pomen. Hvala. Obrigado. The Earl of Dartmouth for one and a half minutes. Pa. Gospod Darmes, predsedujoči, Evropska unija ima v moji državi in drugot tudi zelo bogato, uh, bogato reputacijo, da sprejema odločitve skrivnostno in nejasno. Torej, nekdo bi rekel, da komisija sedaj si prizadeva, za da bi bila odprta in pregledna. Namesto tega pa komisija je skrčila svoj predlog in sicer v zvezi z uredbo 1049, ki omejuje dostopanje do dokumentov, ki so trenutno objavljeni. Poleg tega pa prihaja tudi do konkretnega objektivnega dejstva, eh, na katero so me opozorili tudi na univerzi in sicer sklepi, ki se sprejemajo brez preglednosti in eh, brez ustreznega javnega nadzora, imajo tendenco, da so slabi sklepi. In uh, ponavadi, eden od razlogov, zaradi katerih komisija predlaga toliko uh, slabih, slabo eh, ob, ob, oblikovanih, slabo napisanih predlogov, ki jih mi v Angliji in drugot moramo sprejeti, je pomankanje preglednosti. Torej, v okviru tega pravnega okvira bi spodbudil komisijo naj ponovno premisli, uh, če je sploh mogoče za komisijo, za tako na, napačno, napačno organizirano eh, eh, telo neke napačne eh, unije. Hvala lepa, zdaj pa gospod Jakolino, dve minuti, izvolite. Hvala predsedujoči, z veliko pozornostjo sem prisluhnil prispevku komisije, predsedstva in kolegov. Moram reči, da štokholmski program je ponovno poudaril pomen dostopanja do aktov Evropske unije, tudi Lisbonska pogodba še enkrat poudarja pravico do dostopanja do dokumentov dokumentov strani fizičnih in pravnih oseb, ki, eh, pri čemer pa moramo zagotoviti tudi, zajamčiti tudi določene omejitve eh, z ozirom na značilnosti posameznega tela, te, telesa. Tekom leta 2009 ta parlament se je že ukvarjal z vprašanjem dostopanja do dokumentov in takrat je bila občutljivost dokaj raznolika. Danes eh, vsi soglašamo s tem, da obstaja potreba po prilagoditvi uh, uredbe iz leta 2001 na to, da a, eh, rešitev, ki jo nakazuje kolega Kašman, se nam ne zdi sprejemljiva, ker je preširoka in eh, zunaj eh, razumnih meja, kaj ti vključuje tudi dokumente, ki bi včasih lahko prišli na skriže z javnim interesom. Tukaj imamo primere pogajanj z tretjimi državami, druge dejavnosti v zvezi z občutljivimi vprašanji, ki pač o, e, nujno postavljajo potrebo, da postavimo neko ravnotežje med, prav, med e, načelom preglednosti in pa nadzorom na dokumenti, e, ko gre za vprašanja, ki so v naskrižju z javnim interesi. In torej, seveda, moramo spodbuditi pravico do dostopanja do dokumentov, dokumentov strani fizičnih in pravnih oseb ob uh, zavesti, da moramo spoštovati tudi načelo uh, drugih uh, interesov. Moramo razširiti pravice uh, oziroma uh, pristojnosti Evropskega varuha osebnih podatkov in moramo torej priti do neke discipline, ki naj bo skladna z potrebami državljana in ki, to, ki naj bo skladna tudi z uspešnim delovanjem institucij. Zato zaupamo uh, uh, pač v pristojnosti trenutnega predsedstva, španskega predsedstva in v ulogo komisije. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospod De Jong, zdaj eno minuto. Ja, Hvala, predsedujoči. Ja, eh, katera številka dokumenta je to, kaj lahko pričakujete kot državljan, če greste na komisijo? Eh, ampak državljani želijo informacijo, ne neke dokumente. Državljan mora biti v ospredju. To je pravzaprav izhodišče pobude eh, gospoda Cashmana. In to moram tudi potrditi. To je dejansko zelo transparentno v nasprotju s tem, kar trdi gospa Somer. O digitalni informaciji preko uh, Eh, medčloveških stikov je mogoče poskrbeti za to, da so državljani informirani. Eh, Naprimer, eh, kako se sprejemajo evropski sklepi, kako so se sprejemali sklepi pred vrhom v Kopenhagnu, to so tista vprašanja, ki zanimajo državljane. Tako dejansko potrebujemo transparentnost. Hvala. Sedaj imamo še postopek Catch the Eye. Gospa Hautala je prosila za besedo. Arvoisa puhemies. Eh, mm, gospod predsedujoči. Javna dostopnost do dokumentov pomeni, da so državljani vključeni v postopek odločanja. Lizbonska pogodba Eh, krepi to temeljno pravico evropskih državljanov. Če parlament ne bo branil te temeljne pravice, kdo jo bo? In zato je zelo pomembno, eh, da sedaj na tem sestanku zelo jasno eh, glasujemo za transparentnost. Ne smemo sprejeti korakov nazaj, ne smemo sprejemati tega, kar predlaga komisija. Mnogo napačnih pojmov o tem je, o čem se tukaj sklepa mi eh, ne želimo ogrožati nacionalnih pogovorov. Po drugi strani pa imajo državljani pravico izvedeti, eh, kaj se naprimer razpravlja za tretjimi eh, državami, ko gre za pravice državljanov. Vsak europarlamentarec torej mora znati dati odgovor. Ko gre za Vprašanje transparentnosti do dostopnosti je to vprašanje pomembno zaradi tega, eh, ker eh, eh, so ljudje pravzaprav dokaj naveličanje evropske politike. Tudi pri nas v Avstriji je tako, da je precejšen del ljudi skeptičen do Evropske unije zaradi tega, ker imajo ljudje občutek, da se tu ne dela transparentno in da nimajo dostopa do politike slasti eh, kar zadeva postopke z eh, uvajanjem Lizbonske pogodbe v povezavi z eh, volitvijo Eh, predsednika in eh, visokih predstavnikov. Tu se je državljanom zdelo, da nimajo pojma, zakaj in kako te stvari potekajo. Mislim, eh, da bo zelo pomembno, da če želi biti Lizbonska pogodba uspešna, da ljudem damo občutek, da lahko prepoznajo, kje, kdo, zakaj sprejema kakšne odločitve. Hvala. Hvala. Bi še kdo želel besedo? Michael Cashman. Hvala, predsedojoči. Zdelo se mi je potrebno, eh, da se osredotočim na dve točki. Eh, gospa Somar je še vedno tu, eh, čeprav sicer ne posluša in zdi se mi pomembno, da ji odgovorim. In sicer me je resno obtožila, da nisem transparenten. Ali lahko, prosim, zahtevam popravek? Eh, in rečem, da so vsi poročevalci in poročevalci eh, v senci bili povabljeni na vsa srečanja. Kolikor niso bili prisotni, so imeli svoje zastopnike. Eh, vse odločitve, ki so bile sprejete, so bile posredovane vsem političnim skupinam, vsem poročevalcem v senci. In sicer je bilo predlagano, da naj bi umaknili Eh, ta osnutek resolucije, za katerega gospa Somr pravi, da je nedemokratičen, da je netransparenten, eh, da njena skupina ne ve nič o tem. No, to se mi zdi zanimivo, eh, ko sem se to popovdne pogovarjal z njeno skupino EPP v zvezi za osnutkom o resoluciji, sem slišal nekaj drugega. Skratka, očitno je slabo informirana. In Eh, veselim se že eh, pogajanj eh, z poslansko skupino ljudske stranke in drugimi poslanskimi skupinami. Komisarka Falström, želel sem povedati še nekaj. Sam in tudi parlament smo se vedno zauzemali za odprtost in transparentnost. Prav ste imeli, vedno smo se morali za to boriti z vidika naše inštitucije. Nikoli se nismo umaknili od načela odprtosti in transparentnosti. In vi eh, ste bili odlična eh, uradnica. Nikoli se niste izmikali, da bi eh, delali to, kar se vam je zdelo prav, eh, pravično in dostojno. Eh, In za tiste, ki ne bodo imeli tega privilegija, da bi se srečali z vami, lahko samo rečem hvala. Hvala. hvala. Še kdo drug eh, v okviru postopka Catch the Eye? Če ni več nikogar, ki bi zaprosil za besedo, dajem besedo gospe. <laughs> Hvala lepa, predsedujoči zakonodaja v zvezi z dostopanjem do dokumentov, torej uredba 1049 nam je služila za pač namere, ki smo jih zasledovali in sem zadovoljna, da z gospodom Kašmanom in z gospodom Valstrom smo prispevali k oblikovanju tega. In Lizbonska pogodba nam dovoljuje, da stopimo še korak dalje, glede na to, da področje uporabe bo razširjeno. To je zelo. Uh, Eh, koristno. Žal mi je, da nismo sprožili medinstitucionalnega dialoga z Evropskim parlamentom jeseni. Sicer smo a, eh, se temu izognili zato, da bi šli dalje. Tudi špansko predsedstvo pa bo potrebovalo eh, še nekaj znakov glede stališča, ki ga. A, ki ga zauzema parlament za to, da bomo lahko še dalje razvijali medinstitucionalni sporazum. In eh, tudi eh, komisarka Wallström in Diana Wallis sta omenili dan, današnje dopoldansko srečanje eh, kot pač priložnost za konkretno resničevanje večje preglednosti dostopanja do dokumentov in olajšanje torej tega postopka za državljane. Skušali smo gotoviti, kako lahko uporabljamo naše instrume, naš instrumente podatkov za to, da nevladne organizacije organizacije in posamezniki lahko spremljajo celoten potek določenega predloga do končnega glasovanja. Mislim, da to lahko prispeva k eh, razumevanju in tudi k zaupanju v Evropsko unijo, kajti tako kot je bilo rečeno, preglednost je nekaj nujnega in povečuje učinkovitost eh, odločitev in povečuje zaupanje v odločitve in zmanjšuje eh, tveganje neenakosti. Torej, uh če bomo to izboljšali, tudi kar zadeva sklepanje, eh, se bo izboljšala tudi kakovost samih sklepov. Torej je nekaj pozitivnega, da je parlament razvil to razpravo in upam, da bo še dalje šel po tej poti, pa čeprav švedsko predsedstvo ne bo imelo te priložnosti. Hvala lepa, da ste opozorili na to vprašanje. Hvala lepa. Zdaj pa komisarka Valstrom. Predsedujoči, kolegice in kolegi poslanke in poslanci. To je bil zelo učinkovit način. Na uh, da ste me nekoliko omehčali, sicer uh, ne bi mi mogli izbrati boljše teme za moj zadnji poseg tu v parlamentu, uh, kot je ravno vprašanje dostopanja do dokumentov in preglednost. Naj nekaj povem. Evropska komisija je dala predlog, to je edini predlog, ki je na mizi. To smo storili v obliki prenovljene zakonodaje, se pravi, da menimo, da so temeljna načela v tej uredi, izvedbi so solidna, so sprejemljiva, lahko jih uporabljamo, ampak jih moramo posoditi, posodobiti, ažu, narediti bolj ažurne, bolj učinkovite. To je celotna zamisel za to prenovo. In eh, imamo nekaj različnih pogledov glede tega, kako naj opredelimo posamezne dokumente, ampak še vedno menimo, da to so pogajanja, ki jih je treba razvijati in moramo zagotoviti, da bomo stvari premaknili dalje. Potrebujemo neko prvo obravnavo v parlamentu, to je temeljno sporočilo z naše strani in menimo tudi, da na podlagi nove pogodbe to lahko dosežemo s tem, da razširimo uh, tudi uh, področje uh, uporabe te uredbe in to je glavna razlika, eh, tako ko, kot jo mi tolmačimo strani eh, komisije. Se pravi, da bi lahko vključili vse agencije Evropske unije. Se pravi, da upamo, da bo parlament poskrbel čimprej za prvo obravnavo in da svetom bomo lahko tudi delili mnenje, tako da bo tudi svet vstopil v konkretno razpravo in pogajanje in da bomo prišli torej do končnega sklepa v zvezi zvezi z nekaj pomembnimi vprašanji, na katere ste tudi vi opozoril, gospod Kašman, v vašem eh, vprašanju. Mislim, da eh, res lahko gledamo na stvar nekoliko drugače. Imamo stvari, ki tudi pač eh, presegajo področje obravnave te uredbe, ampak je tudi veliko stvari, ki so povezane s stvarmi, o katerih se pogovarjamo danes. Torej potrebujemo odprtost in preglednost tudi z novimi metodami, ne samo prek uredbe in torej na tem bomo še delali. Vem, da vam to ni všeč, ampak jaz sem prevzela pobudo za nek eh, načrt za odprtnost in na tem področju lahko združimo sile in lahko napredujemo na področju odprtosti in preglednosti in v boju za to. Mislim, da s to pozitivno noto uh, in to si res želim. Mislim torej, da s pozitivno noto lahko zaključim in se lahko zaključim. Zahvalim vam za, za, za pomoč in vam zaželim vesel božič in srečno novo leto. Hvala. Dovolite, da izkoristim to priliko, da se vam še enkrat eh, zahvalim za vaše sodelovanje v vseh teh letih in eh, vesel božič in vse dobro. E, ta točka dnevnega reda je zaključena. O, o njej bomo glasovali v četrtek. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava sveta in komisije o razmerah v Gruziji.